na popoldanskem dnevnem redu železniška infrastruktura in javna storitev v Podonavski in Jadranski makroregiji. V zvezi s tem dajem besedo komisarki Korini Krecu. Gospod uh, predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani kolegi, Hvala, da ste uvrstili to točko na dnevni red. Gre za razpravo o izboljšavi javnih storitev za boljšo povezavo v podonavski in pa jadranski makroregiji. Prejšnji teden sem se udeležila dogodka v zvezi z Evropsko strategijo za Alpsko regijo. To je bila konferenca, ki je potekala um, v Sloveniji, uh, v Brdu. Uh, konferenca je povzročila veliko navdušenja med 500 udeleženci in to dokazuje, da so makroregionalne strategije izredno pomembne. Če se združijo v makroregije, se lahko regije skupaj lotijo večjih izzivov. Lahko izboljšajo gospodarsko, socialno, Eh, in teritorijalno kohezijo. Takšno sodelovanje je pomembno, izboljša medsebojno povezanost regij tudi s pomočjo železniških povezav. Tako eh, jadranska, kakor tudi donovska strategija sta določili železniški promet za eno izmed svojih prednostnih nalog. Obstaja velike vrzeli med posameznimi regijami, ko gre za železniški promet. In to spodkopava skupni potencial za rast kar se tiče starejših eh, držav članic Italijo, Italije, Nemčije, tam so javne storitve, železniške storitve zelo dobre, čeprav tudi tukaj obstajajo možnosti za izboljšavo v novejših državah članicah, recimo na Mačarskem, na Češkem, v Romuniji pa. Uh, Eh, situacija še ni eh, zadovoljiva, ampak eh, se izboljšuje tudi zahvaljujoč evropskim sredstvom. Marsikje pa železniške storitve še niso dobro razvite in zato je tukaj potrebnih nekaj dodatnih investicij. Komisija meni, da bi nujno morali podpreti železniške in javne storitve v teh regijah, pri teh ukrepih lahko gre eh, za naslednje. Potrebujemo boljšo, boljše sodelovanje med eh, državami. Samo na ta način lahko uspemo na mikroregionalni in makroregionalni regiji. Države članice morajo tesnejše sodelovati med seboj. Eh, izpeljati je treba reforme železniške infrastrukture, recimo Eh, ločevanje eh, infrastruktur in operaterjev, potem sprejem ustrezne zakonodaje in tako naprej. Treba investirati tudi v projekte obnove, treba je od, mm, od eh, mm, pravljati oska grla, treba je izboljšati zmogljivosti in upravljanje. In zato sem vesela, da je povprečna ocena oziroma da je omrežje TNT predstavlja dober okvir za takšne investicije. Spoštovani poslanci, vsi vemo, da investicije v železniške storitve in pa njihova reforma ni dovolj za soočanje z trenutnimi izzivi. Treba je tudi poenostaviti postopke, projekte, zato da bomo pri vsem skupaj lahko upoštevali tudi čezmejni vidik. Vse udeležene strani se morajo dogovoriti o pomembnih načelih. Vse, eh, vsi javni razpisi na področju železniške infrastrukture morajo biti zavezani načelom konkurenčnosti. Na tem področju obstaja veliko pomembnih izzivov in zagotoviti moramo, da bodo sredstva, ki so nam na voljo, učinkovito porabljena. Pred tremi leti je komisija podala zakonodajni predlog za četrti um, svežen za železniško infrastrukturo in prepričan sem, da bomo uh, komisija in pa so zakonodajalci dosegli dogovor o tem svežnju. Povedala sem že, da smo dosegli napredek, ko gre za makroregionalne strategije, sedaj je treba um, načela pre spremeniti v konkretna dejanja, ki bodo izpolnila pričakovanja zasebnega sektorja in državljanov. To pomeni boljše železniške storitve, bolj učinkovite. Eh, hvala lepa in veselim se vaših prispevkov. Eh, hvala lepa. Besedo dobi sedaj gospod Marinescu. Eh, hvala lepa. Eh, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Eh, makroregije so eh, pozitivne, privedejo do več usklajevanja, do boljše kohezije med regijami, ki tvorijo neko makroregijo. Vendar pa menim, da moramo biti izredno previdni. Um, sredstva ne smejo biti namenjena samo makroregijam. To bi lahko škodilo kohezijski politiki, ki je tako ali tako že v težavah. Potrebujemo eh, kohezijsko politiko na vseh ravneh, tako da se bodo lahko države, ki sestavljajo neko makroregijo, dogovarjale o tem, kako kanalizirati sredstva uh, v koherentne projekte, eh, ki potekajo v državah članicah. Kar se tiče Donave in območja Balkana, eh, želi komisija eh, razširiti omrežje TNT tudi na Balkan. To se mi zdi dobra pobuda. Ko gre za železniško infrastrukturo, je treba poskrbeti za koridorje, za projekte, ki prispevajo k tem koridorjem, recimo uh, lahko povežemo med seboj uh, črnomorska um, pristanišča, grška pristanišča in tako naprej. Uh, Dobro je, da države članice lahko koordinirajo nacionalne prometne načrte in pripomorejo na ta način k vzpostavitvi koridorjev. Prav tako vas želim opozoriti na uh, to, da je nujno treba zaključiti četrti železniški svežen, to je zelo pomembno. Prav tako pa moramo eh, poskrbeti za to, da bodo sredstva iz eh, EFSI-ja vrnjena v ustanovo za povezovanje Evrope, kajti ta je zelo pomembna za omrežja TNT. Gospa Tapardi, hvala lepa. Zelo vesela sem, da Eh, razpravljamo o tako pomembni temi, ki je pomembna za eh, gospodarski razvoj Romunije, pa tudi celotne Evropske unije. Romunija in Avstrija sta se, prvič, sta se kot prvi državi obrnili na svet in na komisijo. Želeli smo, da bi pripravili strategijo za Donavsko regijo do leta 2020. Um, ehm, ta strategija združuje države članice, uh, Eh, preučuje izzive, s katerimi so soočeni, kakovost eh, vode, eh, železniški infrastrukturni projekti, mm, prevoz po rekah, gospodarski razvoj. No, se pa te regije zelo razlikujejo med seboj po gospodarskem razvoju. Zato potrebujemo orodja, s katerimi bomo lahko okrepili sociogospodarsko kohezijo. No, tudi Naš nacionalni načrt za promet je eh, orodje, ki bi naj prispevalo k temu, k izpolnjevanju ciljev Romunije na področju prometa. Ehm, ta načrt bi naj spodbudil tudi investicije, sprejela ga je romunska vlada, potem eh, je načrt ob, eh, odobrila tudi Evropska komisija. Projekti železniške infrastrukture so prioritete To je v skladu za prednostnimi nalogami Evropske unije za vzpostavitev enotnega prometnega prostora. Vesela sem, da obstaja kohezija med, eh, med nacionalnimi eh, prometnimi politikami in pa eh, strategijo za Donavsko regijo. Na ta način bomo izboljšali socialno in teritorijalno kohezijo in zapolnili vrzeli, ki trenutno nažalost še obstajajo eh, med posameznimi državami v regijah. Hvala lepa, se lepa gospa Majsner. Hvala lepa, hvala lepa eh, komisarki za njena pojasnila. Res je, da je svoboda gibanja storitev blaga in ljudi ena izmed eh, glavnih vrednot Evropske unije. In prosto gibanje pomeni, da se želimo po državah voziti tudi z, eh, z vlaki, ampak eh, trenutno to še ni možno. Gospa komisarka, vi ste rekli, da je železniški svež naša prednostna naloga. Eh, železniške povezave so pomembne, ampak ne moremo vseh eh, otokov povezati v železniško infrastrukturo, recimo otoke ne moremo eh, vanje povezati. Moramo pa si ogledati, kje obstajajo velike pomankljivosti. Ko gre za makroregije, gre predvsem za to, da želimo zgladiti razlike med posameznimi regijami znotraj neke madroregije. No, imamo tudi načrte za koridorje, ki bi naj povezali vse ljudi ljudi v Evropi. Osredotočila se bom na tri. Gre za uh, Severno morje in Jadran. Tukaj imamo 16 mejnih prehodov, 9 za železnico. Uh, imamo tudi veliko oskih grl, predvsem eh, v Sloveniji in pa na polskem. Uh, tovora je zelo nizka. 30 milijard evrov bi potrebovali do leta 2030, tega se sploh ne moremo privoščiti. Eh, potem eh, južno sredozemlje in pa orient tudi tukaj eh, je še vedno preveč ovir, če bi se recimo želel, mm, če bi recimo po tem koridorju želel potovati do Hamburga, potem še Ren in pa Donava, spet veliko mejnih prehodov, nekateri niso niti elektrizirani. Uh, Eh, in pa še železniško mreže v Romuniji, ta nujno potrebuje posodobitev. Veliko dela nas torej čaka in eh, dobro je, da eh, skušamo doseči izboljšave za posamezne makroregije in tam že večje ljudi. Hvala lepa, gospod Kramer. Gospod predsedujoči, bo gospa komisarka, pred nekaj meseci je potekala podnebna konferenca v Parizu. Podnebne cilje moramo sedaj izvajati. Promet je kriv za 25 odstotkov vseh emisij in je edini sektor, kjer so emisije zrasle od, leta, od 90-ih let. Ehm, v industriji so emisije padle za 38 odstotkov. Zato moramo spremeniti mobilnost. Eh, tudi uh, posamezne regije morajo poznati, da se morajo povezati med seboj. Prosim, ne ponavljajte napake, ki jo je storila Portugalska. Tam je bilo uh, ukinjenih uh, veliko železniških prog, čež da bodo ljudje vozili avtomobile, sedaj nimajo več uh, denarja za avtomobile, železniških prog več ni in sedaj je njihovo gibanje zelo omejeno. Uh, 30 do 40 odstotkov eh, železnic bi naj ukinili sedaj tudi v Romuniji. To je sklenila romunska vlada in komisija je to potrdila. Če bomo tako ravnali, ne bomo nikoli dosegli naših podnebnih ciljev. Železniški ki železniška infrastruktura je naša prednostna naloga. 60 odstotkov sredstev za promet gre v ceste, samo 20 odstotkov jih gre v železniško infrastrukturo. In seveda so pomembne tudi krajše železniške prote, proge. 90 odstotkov um, tistih, ki potujejo z vlakom, potujejo po krajših progah. Torej, ni dovolj, da razmišljamo samo o TNT-u, ustvariti moramo povezave, povezave, omrežje, to je odločilnega pomena. Kar se tiče evropske železniške infrastrukture, je pa to nekakšen mozaik z velikimi vrzeljmi, predvsem tam, kjer obstajajo državne meje. Tako da je treba poskrbeti za to, da bomo izboljšali čezmejne povezave med državami članicami, ki so bile uničene po vojni. Uh, nima pa smisla, da ukinjamo 30 ali 40 odstotkov železniških prog, recimo v Romuniji. Hvala lepa, gospod Kramer. Ali sprejmete modri karton, gospod Capardel? Gospod Capardel, izvolite. Gospod Kramer, spomnim se, da smo imeli junija sejo v odboru za promet In eh, tam so bili prisotni predstavniki komisije, predstavniki romunske vlade, tudi jaz sem bila tam. In uh, jasno je bilo rečeno, da ne gre za 30 do 40 odstotno znižanje oziroma uh, zmanjšanje železniške infrastrukture. Govorili smo o izboljšavi uh, železniške infrastrukture. E, imamo enega iz na, največjih železniških infrastruktur v Evropski uniji. Nemčija in Francija sta recimo v zadnjih 10-15 letih ukinile več železniških prog kot Romunija. Jaz in pa moja država smo vedno želeli spodbujati železniški promet, želeli smo enoten trajnostni evropski prostor za promet, tako da lepo prosim, preverite dejstva.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 Eh, vem, da v Romuniji sedaj poteka razprava o tem, ali bi naj parlament eh, sprejel odločitev prejšnje vlade ali ne. In tudi komisija razpravlja o tem. Jaz vem, da je bilo v Nemčiji in Franciji ukinjenih veliko železniških eh, prog. In jaz sem se proti temu boril. Samo železniška infrastruktura nas in samo na ta način bomo lahko dosegli Eh, podnebne cilje, tako da bodo tudi naši potomci lahko še živeli na tem eh, planetu. Če rečemo, da bomo sedaj 30 eh, odstotkov železniških prog ukinili in da to pomeni posodobitev železniških prog, pa to za mene ni posod, posodobitev. Hvala lepa, gospa, gospod Gil. Hvala. V, pametnih besedah eh, Bismarka 21. stoletja evropski birokrati. Makroregionalna politika eh, bi naj ustvarjala teritorijalne sinergije in zmanjšala razlike med posameznimi regijami. Eh, torej dejansko gre za globalizacijo in za vedno tesnejšo Evropsko unijo. Kar se tiče besed generalnega direktorja za notranjo politiko, je težko oceniti, ali so makroregije vplivale na izvajanje obstoječih pobud. Če je temu tako, zakaj potem trošimo davkoplačevalski denar Britancev, da se spohsim ukvarjamo? 0, pane predsedujoči zelo pozorno sem prisluhnil vašim besedam. tukaj predstavljam češko republiko. ko govorimo o makroregijah res mislim, da sredstva ne bi smela iti samo v nacionalne projekte, morali bi olajševati čezmejne projekte, zlasti na področju železni, železniške infrastrukture. Tukaj mislim, da moramo narediti še veliko. Železna zavesa je izginila, ampak železniških povezav med Nemčijo in Češko republiko naprimer še vedno ni dovolj. Eh, prav tako Mm, to ne um, odraža sodobnih uh, razmerij. Uh, če želimo posodobiti to infrastrukturo, bi morali več sredstev nameniti čezmejnim povezavam. Za donavsko strategijo imamo približno 220 milijonov. To ni dovolj, niti ne za štiri velike projekte na področju železniške infrastrukture. Opravili smo analizo, ko gre za posodobitev eh, proge Praga-Plzen-Nürnberg, morda celo eh, München. 1,4 milijarde bo bi potrebovali, to je več kot petkrat več kot pa znesek, ki je na voljo v celotnem skladu. Zato se v prihodnosti moramo pogovoriti o tem, ali so morda ti projekti samo simbolični. Lahko se pogovarjamo tudi o tem, če je treba investirati v kolesarske steze. Dobro, te so seveda pomembne, ampak ne tako strateško pomembne kot železniške povezave. Torej, projekti so odlični, ampak še vedno potrebujemo več denarja. Hvala, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se komisarki za predstavitev sodelovanja v makroregijah, ki je namenjena temu, da bi zmanjšali razlike med posameznimi regijami. Eh, tukaj se predvsem eh, posvečamo sektorju železniške infrastrukture in javnih storitev. Jaz moram povedati, da eh, je bil zgled solidarnosti med vzhodom in zahodom, da smo uspeli izbrati sredstva za sklad za kohezijo. To, to področje je zelo Eh, kompleksno, tega se zavedam. Eh, no, eh, ampak tukaj smo imeli osnovno omrežje devetih multimodalnih koridorjev, ne samo za železnico, multimodalne koridorje, se pravi vse mogoče prometne povezave. No translation in English. Ni tolmačenja v angliščino. It's okay. It's okay. Continue. Lahko nadaljujete. Torej gre za dve omrežji, devet koridorjev multimodalnih, se pravi, ne gre samo za železnice, gre tudi za eh, cestne povezave in pa eh, globalni načrt, to so bili nacionalni načrti, tako smo si vse skupaj zamislili. Spomnim se, da Romunija takrat še ni predstavila svojega nacionalnega načrta, načrta prejšnje vlade. Nova vlada je morala to, eh, torej vlada gospoda Ponte je to uložila v zadnjih mesecih ampak vseeno je bil načrt sprejet. Še vedno ne razumem pomislekov nekaterih. Vemo, da ni dovolj absorpcije, da manj, nam manjka infrastrukture in da ni podpore za, uh, za vlake z visoko hitrostjo. Uh, no, um, ob Potem eh, seveda obstajajo tudi ovire v Franciji in pa Nemčiji, ki ovirajo predvsem promet po rekah. Eh, se pravi, regije, o katerih danes govorimo, so izrednega pomena za turizem, zato bi morali um, končno priznati, da tudi ta četrti železniški sveže ne, ne, ne prispeva veliko k vsemu skupaj, torej da bi se situacija izboljšala. Ja. Modri karton, gospod Coburn. Izvolite. Povedati želim, da smo v Veliki Britaniji v 50-ih letih prejšnjega stoletja naredili velike napake, ko smo zaprli železniške proge, tiste kratke, zato ker so avtomobili bili prihodnost. Strinjam se, vlak je prihodnost, ampak v Združenem kraljestvu imamo še en problem, namreč zelo veliko denarja želimo porabiti za HS2, to je zelo hiter vlak iz Londona na Škotsko. To je sicer dobra zamisel, ampak želeli bi si boljši železniški sistem, ne pa, da zapravljamo takšno bogatstvo za železniški sistem, ki ne pomaga poprečnemu potniku. In to bo tudi zelo veliko stalo. Na tem vlaku bodo lahko poslovali samo superbogati poslovneži in seveda evropski poslanci. Ni in nihče drug. Lepše bi bilo, če bi porabili denar za regionalne železnice, ne pa, da skrbimo samo za najbogatejše, vsi drugi pa so zanemarjeni. Zanima me, ali se strinjate s tem. Hola, Jaz kot španka in glede na uspeh, ki ga je imel visoke hitrostni vlak v Španiji, povezave med eh, Sevilijo, Barcelono, Malago, eh, Toledom in tako naprej, jaz lahko rečem samo, da je Španija s tem imela izredno pozitivno izkušnjo. Res je, da je demografska gostost v moji državi drugačna kot v vaši, ampak eh, naša izkušnja je bila izredno pozitivna. Uh, celo se je prestavil del uh, prometa iz eh, letal na vlake. Um, razumem vaše pomisleke, ampak mislim, da ima Velika Britanija dovolj zmogljivosti, da lahko ima um, tako počasnejše vlake, kakor tudi vlake z visoko hitrostjo. Dobro, razumem, da ponekod posamezne povezave niso rentabilne, ker eh, se ljudje raje peljajo z avtomobilom, ampak tako pač je. Že... Hvala, Jakočič, eno minuto. Hvala lepa. Tri probleme želim izpostaviti. Prvič, intermodalnost prometa v tej makroregiji bo zahtevalo zelo veliko sredstev. Vendar alternative ni. Železniški promet je treba povezati z pomorskim in zračnim prometom. Drugi promet, zelo veliki so problemi na železniškem področju, na povezavi, naprimer Vankona, Bari, pa tudi na povezavah od reke do Budimpešte, Zadra, Splita proti Zagrebu ali pa do Sarajeva oziroma Beograda. In še lokalni problem. Na lokalni ravni to ne pomeni veliko, vendar za Istro je to zelo pomembno. Istra ima povezavo samo s Slovenijo, to je treba rešiti. Morda bi morali zgraditi tunel ali pa skleniti dogovor s slovenskimi železnicami. TNT mreža za Balkan je dobra ideja, zato imate mojo podporo. Hvala. Gospod Jakovčič, ali spremete modri karton gospoda Šoltesa? Yes. Uh, Mr. Šoltes. Gospod Šoltes, potem pa še eden. Hvala za besedo. Uh spoštovani kolega jakovčič omenili ste povezavo med eh, istro se pravi hrvaško in slovensko železnico in kot vemo je bila od let tisoč devetsto dva do tisoč devetsto petintrideset tako imenovana porečanka eh, parezana ki je bila izjemno pomembna. ali mislite da so še šanse da pravzaprav to progo obudimo in s tem pomagamo tako slovenskemu kot tudi hrvaškemu turizmu? hvala. Seveda, istrski krak je povezan samo s slovenskim, to bi lahko rešili z tunelom skozi Učko, ampak to je dolgoročno in drago. Bolj kvalitetno bi bilo, če bi imeli dober dogovor med slovenskimi in hrvaškimi železnicami. Večkrat sem že rekel, da ni problema, zakaj ne bi mogli imeti takšnega dogovora kot v času Jugoslavije. Istra je bila takrat tudi med Hrvaško in Slovenijo takrat so zadeve stekle. Ne vem, zakaj ne bi mogli skleniti dogovora sedaj. Kaj ti? Ako, če se ne bomo dogovorili o tem, potem bo ta železniški krak prav gotovo propadal. Hvala, gospod Meissner. Ja, ja, Hvala lepa. Tudi jaz imam vprašanje. Kolega, omenili ste, da je zelo pomembno, da omenimo letališča in pristanišča. Zanima me, ali je to odvisno od tega, da železnice niso dovolj dobro povezane s tem, kaj želite doseči, da bomo več leteli ali da bomo več eh, uporabljali železnico. To bi bilo morda vprašanje, ki bi bilo všeč tudi gospodu Kramerju. V ovom trenutku, ako želite. V tem trenutku je tako. Če želimo povečati intermodalnost prometa, potem je treba rešiti problem počasnosti železnic. Po morju je mogoče priti do severa Jadrana, priti je mogoče do Barija, pa tudi do pristanišč, vendar, če želite prepeljati blago iz Barija v rijeko, naprimer, je to zelo počasno. Zato moramo storiti nekaj, da pospešimo železnico. Hvala. Hvala. Gospod Škrlec, izvolite. Hvala lepa, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Všeč mi je, da še naprej podpirate makroregionalni pristop. Danes govorimo o Podonovski in Jadrans, Jadranski makroregiji. Gre za povezave znotraj makroregije in tudi med tema makroregijama. V Jadranskem območju obstajajo letališča in pristanišča, ki bi lahko privedla do zmanjšanja izpustov CO2. Tako bi lahko povezali Južno Evropo z Srednjo in Zahodno Evropo. Ta mreža zaenkrat še ne obstaja na zemljevidu Evropske unije. Ni teh eh, koridorjev za prevoz blaga. Predlagam, da se v te dve makroregiji urišajo novi koridori za prevoz tovora. Za 2014 do 2020 so predvidene investicije, no pa ni popolnoma jasno, kateri denar bi lahko bil uporabljen za to. Morda instrument za povezovanje Evrope in sredstva bi morali prerasporediti tako, da bo mogoče podpreti okoljsko in razvojno politiko Evropske unije. Če tega ne bomo storili, ne bomo dosegli ciljev niti z vidika razvoja, niti z vidika podnebja do leta 2030. In še nekaj. Države, ki koristijo kohezijske sklade, morajo biti bolj sposobne absorbirati sredstva za posodobitev železniške infrastrukture. Seveda pa je treba pospeševati tudi gradnjo čezmejne infrastrukture. Pomembno je, da vse skupaj zaživi. Na Hrvaškem imamo primer. In mislim, da bi lahko bil to dober zgled. Hvala. Tam na Adinolfi. Hvala. Gospa Adinolf, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poskrbeti moramo, da bo ta strategija uspešna. To pomeni, da bomo dejansko reševali potrebe ljudi. Ko govorimo o TNT in o prometnem sektorju in ko govorimo o jadranski in podonovski makroregiji, je to res črna luknja, kar zadeva prometne povezave. Gospa komisarka, prosim vas, da z vlakom potujete po jadranski makroregiji. Samo zato, da boste videli, koliko je vrzeli. 20. oktobra lani je bila podana napoved v zvezi z podonovsko in jadransko makroregijo. Govorili so, da bi šli od Ancone skozi Paskaro do Barja in Prindisija. Najpomembneje je, da ne bomo še več denarja namenjali tej kontroverzni povezavi med Lionom in Turinom. Zelo pomembno je, da naložbe izkoristimo za to, da zapolnimo vrzeli in da bodo te naložbe tudi zaživele. Upam, da institucije niso zainteresirane samo za nekatere regije, ampak za vse regije, še posebej kar zadeva regije na jugu. Države na jugu ne smejo biti prikrajšane, kajti to je zelo pomemben trenutek. Storili bomo vse, kar lahko, da poskrbimo, da bo ta strategija zaživela. Komisarka, lepo prosimo, da odigrate svojo ulogo. Hvala. Gospod Deli, dve minuti. Hvala lepa. Gospa komisarka. Gospod predsedujoči, govorimo o zelo pomembnih instrumentih. To je pomembno za podonosko in idransko makroregijo. To je pomembno za promet, še posebej, kar zadeva železnico in cestni prevoz. Ti makroregije vključujete tudi pomembne poti TNT, vendar so omrežja razdrobljena in se omejujejo na posamezne regije ali na posamezne države. Čez mene železniške povezave morajo biti okrepljene, načrte je treba uskladiti, prav tako je treba posodobiti prometna sredstva ta makroregija lahko dobra osnova za takšno delo. V teh makroregijah je mogoče najti tudi države, ki niso članice Evropske unije. Lani poleti so stekla pogajanja na Dunaju in mreže TNT so bile razširjene samo na države kandidatke. In tako bi lahko dobili mrežo, ki bo pokrivala celotno Evropo. Pričakujemo, no, torej, da bo podonovska in jedranska makroregija kmalo zaživela. Potrebujemo tudi pozitivne učinke na področju razvoja, sociale in okolja. Želimo doseči tudi učinek koridorja. Mislim pa, da bi morali ponovno razmisliti o instrumentih financiranja v Evropski uniji. Učinek sinergije v posameznih makroregijah bi lahko bil ogrožen, zato ker države članice in države, ki so kandidatke, nimajo enakih možnosti absorpcije. Prav tako ostaja še oska grla. Komisija, ko bo preučevala mreže TNT, mora bolje vključiti države kandidatke, prav tako pa je treba vključiti ustrezni pravni okvir. Strani ELS-a smo tukaj, da bi našli realistične pristope, zato da bodo načrti usklajeni, Seveda pa moramo zagotoviti tudi nadaljni razvoj. Hvala. Gospod Frunzulika, izvolite. President, komisar. Gospod predsedujoči, gospod komisarka, kolegice in kolege. Romunija je partner v razvoju železniške mreže in tudi pravil. Ima zelo široko železniško mrežo, ima zelo velik potencial in tudi strateško vlogo v celotni prometni politiki v okviru jugovzhodne Evrope. Železniški sektor v Romuniji se spopada z veliko problemi. Čaka ga temeljita reforma. Mislim, da je romunski načrt dober, 14 milijard naj bi namenili naložbam v železniško infrastrukturo, večinoma bo denar namenjen temu, da bi posodobili 4000 km železniških prog. Vendar 30 odstotkov mreže naj bi opustili. EBRD in Svetovna banka že od leta 90 trdita, da to ni dobro. To zdaj predstavlja 2 odstotka potniškega prometa in 8 odstotkov tovornega prometa. Če bi vse ohranili, bi to bilo nekaj, česar si ne bi mogli privoščiti. Tako bi se povečali tudi operativni stroški. Mrežo pa je treba ohraniti, kajti prihodnost je v železnici in to so omenili vsi. Trenutno je situacija takšna, da bo posodobitev zahtevala vsa finančna sredstva, ne glede na to, da je Romunija bila deležna občutnih sredstev tudi iz evropskih skladov. Povedati vam želim tudi, da se Romunija ne bo odpovedala posodobljeni železniški mreži v primerjavi z evropskim povprečjem bi lahko prepeljali enako število potnikov tudi za 20 do 30 odstotkov manjšo prometno mrežo. Hvala. Ali sprejmete modri karton gospoda Kramerja? Ja, odlično. Moje vprašanje je naslednje. Zanima me, ali je cestno omrežje v tako odličnem stanju, da bi morda sklenili, da bi kakšno cesto zaprli. V Evropi se nikoli ne zapira cest, ne glede na to, da ni denarja za vzdrževanje. Konkretno vprašanje. Zanima me, ali je v tem velikem načrtu 10 do 15 odstotkov cest, ki jih boste zaprli, ali to velja samo za železnico. Gospod Fronzulika. Treba se je odzvati gospodu Kramerju. res čakamo na spodbude Evropske unije za države kot je Romunija, da se bo več uporabljala železnica kot ceste. Hvala. Gospod Radoš. Hvala lepa, gos Hvala lepa gospod predsedujoči, gospa komisarka. Pozdravljam, da smo to vrstili na dnevni red, kajti železnica je zelo pomemben način prevoza, ki je tudi poceni in je dober za okolje. To ni razvito v Evropi, v Evropski uniji, še posebej pa ni razvito v tem področju. Škoda, da ni povezave med rekami in železnicami, niti eno letališče na Balkanu nima železniške postaje. In pri na novih načrtih se več pozornosti namenja cestam kot železnicam. Zato mi je všeč, da je gospa Krecu omenila, da bi širili mrežo TNT na Zahodni Balkan. Pričakujem, da se bo tako Zahodni Balkan povezal z preostalim delom Evrope in da se bo povečala tudi kakovost železnice, da se bo več ljudi odločalo za železnico, da bo manj ljudi na cestah, tako v tem delu Evrope kot tudi v celi Evropi. Hvala. Hvala lepa. Sledi gospod Šanji za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jasno nam mora biti, zakaj gre. Podonavja je, predstavlja eno petino ozemlja in tam živi tudi ena petina ljudi v Evropski uniji. To ozemlje je bilo prej del nekega drugega velikega projekta integracij. Pred 100 do 150 leti je bila železnica v porastu in takrat je železnica pomenila sodobnost in vzdržnost. No, danes je podobno. Zgodovinski dogodki so pač vodili do tega, da se ta regija počasi razklala in če želimo to regijo spet integrirati, potem potrebujemo naložbe. Vse države v tej regiji niso članice Evropske unije, prav tako imamo dve državi, Ukrajino in Moldavijo, ki sta partnerici in v Ukrajini imajo še danes železniške povezave, ki se ne uporabljajo. Ampak te povezave bi lahko spet začeli uporabljati, kar zadeva projekte. Mislim, da bi bilo dobro, celo ozrto v prihodnost, če bi zagotovili intermodalnost. Seveda pa so pomembni tudi okoljski aspekti. Hvala, gospod Mamekins. Hvala lepa, gospa komisarka, gospod predsedujoči promet je zelo pomemben v makroevropski strategiji. 222 milijonov evrov znaša proračun. To mora prispevati k reševanju težav s poplavami in tako naprej, ampak to bo vodilo tudi do boljšega prometnega sistema, tako na področju železnic. Jadranska makroregija se prav tako razvija, zato so potrebne naložbe, zato da bi povečali gospodarski potencial te regije. Evropski strukturni in naložbeni sklad je samo ena od možnosti za to, da bi izboljšali zmogljivosti na tem področju. Telekomunikacija, pošne storitve, organi pregona in vsi drugi akteri bi lahko imeli veliko od tega. Tudi ljudje bi lahko imeli veliko veliko prednosti, to ne velja samo za gospodarstvo. Hvala. Eh, eh, Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Trije govorniki so se prijavili k besedi. Besedo bom predal gospe Jasovjecki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o makroregionalni strategiji in o mreži TNT za podonansko in jedransko makroregijo. Strinjam se s tistimi kolegi in kolegicami, ki si želijo dobro razvite železniške infrastrukture v tej regiji. Zanima pa me, gospa komisarka, kakšna prioriteta je uh, rečni promet, kako pomemben je uh, na Donavi, na Odri in na Labi. Gospa Grapini președinte doamnă comisar stimați colegi o temă Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. To je izjemno pomembna uh, tema. Doseči moramo nekakšen sklep in eh, škoda je, da o, tem, o tako pomembni temi govorimo tako pozno v četrtek popovdan. Evropska strategija za podonovsko in uh, jadransko makroregijo uh, je temeljnega pomena. In gospa komisarka, dejali ste, da imamo različne države, države, kjer je kakovost eh, prometa uh, vprašljiva, češka uh, in tako naprej. Strinjam se, da je treba izboljšati določene zadeve. Če želimo po, bolje povezati te mreže med sabo, potem moramo ulagati. Gospoda Junkerja morate prepričati, da ne moremo oduzemati denar od tistih držav, ki že tako capljajo za drugimi. Ne verjamemo v enotni trg, ne verjamemo v razvoj, eh, ker je promet drag eh, in to je slabo za podjetja in tako naprej. Cestni promet onesnažuje, gospod Kramer res je, vodi tudi k eh, nesrečam na cestah, k izgubljenim življenjem. Pomembno je, da vlagamo v te regije, ki zaostajajo, kar se tiče infrastrukture in železnic. Najlepša hvala za besedo. Gospod, gospa komisarka, šel sem na a, vlaku Sarajevo in do vašega mesta sem rabil 45 ur za 800 km. Predvsej lažje je priti sem, kot pa potovati iz eh, Sarajeva do uh, mesta, kjer ste se vi rodili. Kljub temu, da je ta pot do Strasbura precej daljša. To je slabo za razvoj turizma, gospodarstva, eh, energetike. To je slabo tudi z vidika telekomunikacij. Zato se veselimo vaših eh, predlogov. Upamo, da bodo ti predlogi obrodili sadove, da bo zagotovljen ustrezen finančni okvir, da bo Balkanska regija okrepljena in da bo promet izboljšan. Najlepša hvala. Sedaj pa Korina Kreco. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, najlepša hvala za vaše prispevke v tej zelo naelektreni razpravi. Ta razprava je pokazala, kako pomembne so dobre železniške povezave za strategijo za podonavsko in jadransko makroregijo. Pomembne so tudi za notranji trg. Rada bi izpostavila nekaj zadev. Prvo kot prvo vprašanje makroregi. Kot veste, so bile uvedene pod pogojem, da ne bodo nastale nove institucije, da ne bomo zato porabljali novih sredstev. Zbrali smo sredstva zato, da bi reševali skupne izzive, ki so čezmejne narave in komisija pri tem zgolj koordinira programe in projekte. Ti pa morajo biti pripravljeni v državah članicah, ki sodelujejo v teh makroregijah. Evropski parlament in Evropska komisija ne morata pripravljati teh projektov. Drugi jih pripravljajo. Izjemno so pomembni in sama resnično podpira makroregije. Kot ste sami izpostavili, gre za sodelovanje med državami članicami eh, in sodelovanje med državami članicami in državami zunaj Evropske unije. To je eden od redkih načinov, ki jih imamo za to, da posedemo za isto mizo države članice Evropske unije in ne članice Evropske unije. Eh, te lahko na to skupaj rešujejo izzive v okviru podonavske eh, strategije. Ta pokriva devet držav članic in pet nečlanic Evropske unije. Železniška infrastruktura je, kot sem dejala, za komisijo eh, na tem področju pomankljiva. Včasih je celo ni. In strinjam se z vami, obiskala sem eh, Sarajevo in na to sem se morala vrniti naprimer na Dunaj, v, v Brusel, eh, zato da sem lahko odšla nazaj v Bukarešto. No, vsak, vsekakor upam, da boste še kdaj obiskali Romunijo. Infrastruktura je torej pomankljiva, tudi kar se tiče čezmejnih povezav. Nažalost, nacionalne oblasti ne uh, eh, ulagajo v to področje. Za njih to ni prednostna naloga. Strategija za podonavsko makroregijo uh, zahteva večje vložke strani držav članic in pozivam vse, da se potrudijo za konsolidacijo infrastrukture. Eh, še posebej kar se tiče menjih področji, še posebej kar se tiče podeželja. Sploh zato, ker eh, na podeželju živi več eh, ljudi v tej regiji kot v drugih delih Evropske unije. Kar se tiče rečnega prometa, moram dejati, da je to prav tako povezano s podonovsko uh, strategijo. O tem smo se na dolgo in počes uh, pogovarjali na uh, letni konferenci eh, za podonovsko strategijo. Povezljivost, eh, železniška povezljivost, eh, tudi celinske plovne poti, vse to je prednostnega naloga, prednostnega pomena v podonovski makroregiji. Sama sem igrala vlogo posrednice. Poskušala sem posredovati med rumunskimi in bolgarskimi prometnimi ministri, Eh, tam se soočamo z velikimi težavami, kar se tiče eh, celinskih plovnih poti. Ravno zato, ker je včasih eh, v določenih obdobjih leta Donava zelo nizka. Poskušala sem vzpostaviti nekakšen dialog med prometnimi ministri. Včasih obstaja kakšen meter, kjer ne moremo pluti na Donavi, kar pomeni, da celotna veriga razpade oziroma je blokirana upam, da bosta ti dve državi sprejeli ukrepe za to, da bi razrešili to vrstne težave. Kar se tiče Jadransko-Jonske regije, pokriva osem držav, štiri države članice in štiri uh, tretje države. Sama uh, bi z veseljem obiskala Dubrovnik maja, ko bo ta strategija uradno predstavljena železniške eh, storitve so v tej regiji v boljšem položaju kot v podonovski regiji, ampak eh, veliko je še manevrskega prostora za izboljšave. Nekateri projekti so že v pripravi v tej regiji in dejstvo je, da je treba upoštevati standarde mreže TNT. Statistika kaže, da je potniški v upadu, kar se tiče celinskih plovnih poti. Še nekaj. Vsi morajo dobro sodelovati. Čezmejno, tesno je treba sodelovati s sosednjimi državami in sosednjimi regijami. Potrebujemo tudi jasno politično voljo, če želimo izvesti reforme, ki so potrebne. Če želimo zagotoviti finančna sredstva, ki so potrebna investicije, ki so potrebne, če želimo izpolniti pričakovanja prebivalstva. Po našem mnenju imamo sedaj v rokah eh, vso uh, orodje za to in uh, to priložnost bi rada izkoristila za to, da po, uh, pozovem vse deležnike, da uporabijo ta orodja za to, da ukrepijo uh, to vrstne železniške storitve v tej regiji. Komisija želi tesno sodelovati z Evropskim parlamentom za to, da bi dosegli napredek pri teh dosjejih. To je pomembno za uh, podjetja, za državljane, za državljane in za celotno Evropsko unijo. Žal mi je, da eh, kolega ni več v dvorani, ampak ko ste dejali, da Evropski eh, komisiji ni mar za jug Evrope, ne vem. Eh, slišala sem že takšne komentarje. Kolegica ni zapustila dvorane, ampak je še vedno v dvorani. Kar se tiče kampanje v, na Siciliji, v Kalabriji, Eh, sem sodelovala pri tem, Italijo sem eh, obiskala v imenu Evropske komisije, ti projekti so bili tam blokirani, ampak sem jih eh, na to rešila v Neaplju. Pripravili smo novo železniško povezavo in upamo, da bo vse skupaj postalo operativno k malu. Dobro je, da Italija ni povezana zgolj od uh, juga proti severu, ampak tudi uh, od vzhoda proti vzhod, zahodu. Ni komisija tista, ki izbere prioritete, ki izbi, izbere proračunske postavke. Obstajajo nacionalne strategije. Ko govorimo o Romuniji, Italiji in drugih državah, gre za nacionalne strategije. Evropska komisija pa nudi podporo. Eh, nudimo informacije, eh, možnost posvetovanja, obstajajo različni koraki pomoči ampak vsaka država, vsaka vlada ima pravico, da oblikuje lastne prednostne naloge. Mi pa lahko zgolj upamo, da bodo tekom eh, izvajanja teh strategij vlade pokazale dovolj prožnosti, zato da bodo upoštevale interese in potrebe državljanov. Hvala. Najlepša hvala. Ta razprava je sedaj.